Pozdravljeni. Predlagam, da začnemo. Prosim za spremembo dnevnega reda, že kar na začetku. Včeraj smo imeli prvi trialog v zvezi z Erasmusom za vse. Gospod Martinez bo kmalo poročal o tem trialogu. Če se strinjate s to spremembo dnevnega reda, potem bomo to tako tudi naredili, kdo proti ne, v redu. Druga točka dnevnega reda, sprejetje zapisnika se je 18. decembra 2012. Če ima kdo kaj proti, lepo prosim, da to sporočite do konca tega zasedanja. Sedaj pa še tretja točka. Tolmačenje imamo vse jezike razen estonščine, latviščine, litoščine, malce malteščči oziroma maltežanščine in švedščine. Dva člana sekretarjata nas bosta zapustila. Ena gre v odbor Tran, to je Ineze Triskana. Hvala lepa za opravljeno delo. Vsi, ki smo z vami sodelovali, lahko potrdimo, da res odlično delate. Hvala in obilo uspeha v Tranu. Potem pa še nekdo po šestih letih vam moram povedati žalostno novico. Gospoda sicer ne bo zapustila oziroma ni umrla, ampak se odpravlja na odbor regi. Povezani bomo vsekakor ostali in uh, znanje iz tega odbora bo nesla v odbor regi, to znanje je prav gotovo ne bo škodilo. Hvala lepa še enkrat za vse upravljeno delo in želim vam obilo uspeha. Rita. Preden predam besedo našemu ljubemu kolegi, mislim, da je treba še nekoliko osvetliti temo programa izobraževanja. To je bil trialog ki smo ga sestavljali sama, gospa Lokegard, gospa Benarab Atu in gospa Veržija in gospa McClark in zadnji dve sicer nista bili prisotni. Gospa Julie Andersen je predsedovala tej delovni skupini, predstavila je delo in povdarila je, da je za njo zelo pomembno in to je vedno znova ponavljala, namreč, da bi poenostavili besedilo svet je tretjino predlogov sprememb odbora kult sprejel in to pove veliko o sodelovanju med institucijami. Dejali smo, da se bomo tudi mi zauzemali za poenostavitev besedila in to, da bi ga zastavili nekoliko bolj ostro, ampak treba se je še nekoliko podrobneje o tem pogovoriti. Tehnična skupina se je o tem pogovarjala en dan pred zasedanjem, govorili smo o vejcah, o in ali ali in tako naprej. To so tehnične zadeve, ki niso tako pomembne, ampak vse skupaj lahko izboljšajo. Potem smo obravnavali veliko členov, pri katerih so razlike med institucijami precej majhne. Dosegli smo precej velik napredek, točke, ki smo jih potrdili, mora svet predstaviti še svoji strani, zato da jih lahko uradno potrdimo. Govorili smo o 15. členu, gre za spremljanje in ocenjevanje rezultatov in dosežkov, 16. 17. člen o dostopu in 18. člen eh, imenovanje držav in uvodna izjava 29a pa tudi uvodno izjavo 24, potem nacionalni organi, to je bila 22. točka, nacionalne agencije 23, to so naloge Evropske komisije, 30. člen, postopki v odboru in tudi 3. člen, Evropska dodana vrednost. Včeraj smo dosegli tri zelo pomembne dosežke svet in komisija sta nas prosila, da o tem razmislimo. Vam bom povedala, o čem govorim, ker eh, vas to prav gotovo zanima. Gre za programski odbor. Ta odbor je odgovoren za vse, zato mora zasedati v ustrezni obliki. Ko govorijo o mladih, morajo tam biti mladi. Ko govorimo o izobražencih, morajo tam sedeti strokovnjaki in tako naprej. V programskih odborih si Želimo tudi, da bi sodelovali socialni partnerji in druge institucije aktivno na tem področju in sicer kot opazovalci. To je bila ena naših želja in to je bila tudi želja naših sogovornikov. Svet in komisija sta to razumela. Dejali so, da to ni samo stvar. Um, poslovnika tega programskega odbornika. Mi smo imeli tukaj pomisleke, ampak oni so dejali, da pač vedno tako je. Dejali so tudi, da bodo razmislili o tem, kako bi lahko potrebne spremembe vseeno uvedli. To je velik povdarek, ki je za nas zelo pomemben in o tem bomo še govorili. Ozračje je sicer zelo dobro, lepo smo govorili drug z drugim in upam, da bomo sedaj hitro lahko začeli izvajati naslednja pogajanja. Naslednja pogajanja naj bi potekala 19. marca. Menila sem, da to traja predolgo. Svet je vprašal, ali ne bi bili pripravljeni na trialog še pred tem. Mi smo na to pripravljeni, poskusili bomo opraviti vse pripravljalno delo, naš sekretarjat se bo poskusal, poskušal povezati s sekretarjatom sveta in tudi poročevalci bodo m, mm, storili svoje. Morda se lahko sestanemo v naslednjem strasburskem tednu, tako ali tako smo vsi takrat tam. Ura in pol res ni veliko, ko govorimo o konkretnih zadevah. Dobro, sedaj pa četrta točka dnevnega reda pozdravljam dragega kolega Miguela Angela Martineza Martineza. On je predsednik kontaktne skupine predsedstva o projektu Hiša Evropske zgodovine. Več ne bom govorila, dvakrat je že bil z nami in zelo vesela sem, da je danes tukaj, da nam poroča o trenutnem stanju gospa Paledeli in sama sva članici te kontaktne skupine, zato da je parlament vedno tam zastopan tudi dva nekdanja kolega sta tam, to je kolega Onesta in gospod Vrc, če se jih morda spomnite, on dva sodelujeta z nami in mislim, da smo dobra ekipa in da smo opravili že veliko dela. Kako dalje smo prišli? To pa vam bo povedal naš dragi kolega, gospod Martinez. Martinez, izvolite. Muchas gracias, eh, querida Doris. Najlepša hvala, draga Doris. Res mi je v veliko veselje, da sem prišel danes na ta odbor in da vam lahko spregovorim o tem projektu. E, mnogi med vami že poznate gospo Rjavagal, ki je direktorica te skupine, ki opravlja delo na tem projektu. Kot je rekla predsednica, smo bili že večkrat tukaj, zdaj smo tukaj že šestič, četrtič v tem zakonodajnem obdobju in moramo upoštevati, da smo decembra leta 2008 oziroma da je takrat odbor za kulturo že sprejel osnovni koncept. Eh, ki ga je oblikovala skupina izrednih eh, strokovnjakov na področju zgodovine in muzejske znanosti. Tako predsednica odbora kot tudi gospa Paliadeli sta zelo učinkovito in navdušeno delali na tem projektu. In za to delo se jima je treba iz srca zahvaliti ta tema ju zelo zanima, zelo sta dejavni in eh, projekt eh, se tudi sčasoma razvija, tako da je zelo dobro, da lahko računamo na tako predani kolegici v tej skupini. Skupina, ki vodi projekt, je eh, bila zelo pomembna pri vsem skupaj. Ta čas, ki ga imamo zdaj na voljo, želim izkoristiti, zato da vam povem, kako stvari napredujejo, kaj se je vse zgodilo v enem letu. Kaj ti zadnjič, ko smo se videli, je bilo 29. februarja eh, in to je dan, eh, ki ga imamo samo vsake štiri leta. Torej, zadnjič smo se sestali prav na ta dan in takrat sem vam tudi poročal, kako napreduje projekt. Govoril bom o samem projektu, o stavbi, pa tudi o vsebini projekta, ko gre za zbirko, ki bo tam predstavljena. Potem bom govoril o možnih obiskovalcih, o načrtovanju in pa še ena tema, o kateri želim razpravljati z vami, pa je konferenca, ki je predvidena v zvezi s tem projektom. Nekaj bom povedal tudi o eh, načrtovanem proračunu za ta projekt. In glede na okoliščine je to tudi zelo pomembna tema pri celotnem procesu, tudi zelo občutljiva tema je to. Imeli bomo eh, stalno zbirko oziroma Eh, stalno razstavo v stavbi Istman, ki se nahaja tukaj v parku Leopold, eh, le nekaj korakov stran od Evropskega parlamenta. Imeli bomo pet nadstropi. Spodnji dve nadstropi bosta namenjeni začasnim razstavam, ostalo pa potem tej stalni razstavi leta 2011 uh, eh, smo podpisali pogodbo in letos smo uh, zasnovali to stalno razstavo. Taja uh, je tukaj vodilna, uh, skupaj smo definirali koncept stalne razstave. Uh, gre pa za obdobje, ki ga pokriva ta stala razstava in pa tudi področja, ki bodo še uh, razvita oziroma ki jih bomo predstavljali na tej razstavi. Koncept temeli na uh, dokumentu uh, temeljnega koncepta iz leta 2008 in to smo razvijali skupaj z oblikovalci. Uh, nekaj eh, podob eh, imamo tudi iz tega sestanka. Imeli smo tudi eh, na tečaj in zdaj izbiramo podjetje, ki bo oblikovalo končni dizajn za razstavo koncept, ki eh, ga je parlament že sprejel 22. oktobra leta 2012, lahko opišemo na naslednji način. V skladu s temeljnim konceptom eh, zgodovina 20. stoletja eh, predstavlja jedro stalne razstave. In ta razstava bo zajemala 75 odstotkov vseh površin. Eh, namenjena pa bo procesu integracije v Evropski uniji po drugi svetovni vojni. Eh, prikazani bodo tudi dogodki iz druge svetovne vojne. Potem eh, bomo v drugem nadstropju imeli tudi del stalne razstave. Tukaj bodo predstavljeni predvsem dogodki iz preteklih stoletij ki so vodili v dogajanje v 20. stoletju oziroma vse, kar se je zgodilo prej. Tisti, ki delajo na projektu, so rekli, da eh, bi morali pozornost osredotočiti predvsem na 20. stoletje in pa na 21. stoletje. Ampak eh, znanstveniki, ki se s tem ukvarjajo, ustrajajo da je treba za dogodke 20. stoletja razumeti in poznati tudi prejšnja obdobja. Uh, torej, moramo imeti neke referenčne točke iz preteklosti, uh, torej iz obdobji predtem. Drugi del drugega nadstropja bo namenjen dvema svetovnima vojnama, prvi in drugi svetovni vojni. V tretjem nadstropju pa bo razstava predstavljala politično zgodovino Evropske unije, to pa bo dopolnjeno tudi s socialnimi, gospodarskimi in drugimi vidiki. Potem bomo v četrtem nadstropju predstavili uh, drugo polovico 20. stoletja uh, uh, in pa širšo zgodovino Evropske unije. Eh, osredotočili se bomo tudi na območja, ki niso bila od vsega začetka vključena v Evropsko unijo. Eh, peto nadstropje pa bo bolj interaktivnega značaja. Tukaj bomo spodbujali razpravo in pa razmišljanje o trenutnih izzivih in pa o prihodnih izzivih za EU. Eh, svet je že potrdil ta projekt, akademska ekipa zdaj uh, išče predmete in oblikuje vsebino, da bi čim bolje v tej stani razstavi predstavili eh, evropsko zgodovino. Poleg tega bomo uh, imeli tudi razstavo, ki bo zelo sugestivna in ekipa, ki dela na tem pod vodstvom gospe Taje nam je že poročala o tem. Eh, pokazali so veliko sposobnost eh, sinteze in pa opisovanja evropske zgodovine. To je projekt, ki eh, se sooča s težavami. Nekateri smo imeli srečo, da smo odblizu spoznali celoten proces in zgodovino. Eh, Evropske unije prek različnih muzejev, v Bonu naprimer, v Leipzigu. In proces eh, bo zdaj združeval eh, vseh 27 držav članic. Treba je upoštevati tudi interes, ki ga za to zadevo čutijo tudi druge strani. Pogovarjal sem se z veleposlanikom eh, Rusije in Turčije o tem. Oba zelo skrbi, eh, kako bomo predstavili Evropsko unijo in Evropo in kako bomo predstavili vlogo Sovjetske zveze, Rusije in Turčije. Eh, torej, kako bosta ti dve državi predstavljeni v našem procesu, ki ga želimo opisati tega ne moremo predstavljati na izoliran način, torej brez vključevanja tudi uh, drugih držav, sosednjih držav in drugih uh, trenutkov iz zgodovine. In vsi ti procesi so vodili v Evropsko unijo takšno, kot jo poznamo danes. Potem uh, govoril bom o zbirki, ki jo bomo predstavili in ki jo zdaj tudi pripravljamo. To je velik izziv. Gre za to, da bi zbrali neko muzejsko zbirko, eh, izhajamo pa pri tem iz eh, nič. Torej, akademska ekipa je vzpostavila politiko na področju zbirk, ki izpolnjuje eh, osnovne kriterije, na podlagi katerih bomo pripravili zbirko eh, ali pa si izposojali različne objekte. Eh, tukaj smo določili tudi že eh, določene pogoje, kako bodo te stvari shranjene, prikazane, kako jih bomo tudi vzdrževali in to na profesionalen način. Decembra je bil narejen pomemben korak na tem področju. To se je začelo z nečim, kar je zelo pomembno. Uh, gre za karto za obiskovalce. Različne institucionalne komponente uh, Evropske unije, torej vse tri institucije Evropske unije so eh, se dogovorile, da bo tudi Nobelova nagrada eh, na samem vhodu hiše evropske zgodovine. In to je zelo dobro odmevalo v vseh eh, državah. Eh, sama medalja in pa priznanje eh, se bosta nahajali torej v eh, tej hiši, eh, mediji so se začeli zelo zanimati zdaj za hišo evropske zgodovine in to bo tudi priložnost, da jim bomo bolje predstavili naš projekt. Imeli bomo določene um, stvari, ki bodo tam predstavljene. Okrog 70 objektov smo že uh, zbrali. Uh, In hiša evropske zgodovine bo lahko uh, tako poročala tudi o sami podelitvi Nobelove nagrade za mir. Tako bodo vključeni tudi tisti, ki eh, so na tak ali drugačen način povezani z nedavno zgodovino Evropske unije. To je polet, pilotni projekt in sicer gre za institucijo, ki bo skušala prikazati čim več eh, stvari, tako materialnih kot pisnih virov eh, glede evropske zgodovine. Eh, potem nekaj anket. Akademska ekipa je lani izvedla kar nekaj raziskav o možnih obiskovalcih, da bi na ta način raziskali interes javnosti in pa znanje, ki ga že imajo. Na ta način bi lahko tudi prilagodili razstavo eh, trenutnim okoliščinam in pa trenutnemu stanju, kot ga kažejo raziskave. Mi, ki obiskujemo uh, muzeje kar pogosto, eh, lahko povemo, da bo naš muzej imel določen privilegij. Uh, Eh, kadarkoli se odpre kak muzej, je prva stvar, ki zanima eh, ljudi oziroma ki zanima eh, vodje projekta, je kako pridobiti obiskovalce. Mi s tem ne bomo imeli težav. Vse skupine, ki nas bodo obiskale, bodo avtomatično imele v programu vključen tudi obisk Evropske hiše zgodovine. Zanimivo je vedeti, da imamo tudi ekipo za komunikacije, za komuniciranje. Sama uh, pobuda glede administracije uh, je tudi bila vključena in mislim, da nam bi to pomagalo. Zdaj pa še ena točka za zaključek, to je občutljiva tema in to želim predstaviti na. Uh, Eh, previden način 9. maja eh, letos. Oziroma lani je predsedstvo eh, podalo predlog, da bi imeli veliko konferenco z različnimi znanimi osebnostmi iz sveta muzejistike, zgodovine in tako naprej. Na ta način bi lahko lahko predstavili eh, projekt eh, in ljudi seznanili z njim. Na tej ideji delamo že nekaj časa. Različni organi, eh, imamo tudi znanstveni odbor, skrbnike in tako naprej. In videli smo, da bi taka konferenca lahko bila zelo korisna, lahko pa predstavlja tudi kar nekaj težav, če je ne bo organizirala ista ekipa, ki je do zdaj vodila projekt. V muzejistiki in zgodovini obstajajo različna mnenja, eh, tudi kritike obstajajo, ljubosumje in tako naprej. Nevarno bi bilo, da bi ta otvoritvena konferenca se sprevrgla v neko nasprotovanje projektu ali pa v kritike z vseh strani. Ne želimo, da bi ta eh, stvar končala slabo eh, ali da bi povzročila kak eh, škandal. imamo eh, medije, ki podpirajo projekt in druge, ki so proti samemu projektu, tudi proti Evropi. Eh, nekateri so proti temu, da je parlament prevzel to pobudo. In prosili smo komisijo, da tudi eh, ona sodeluje pri vzdrževanju samega muzeja, ko bo ta začel delovati. O datumu za konferenco še razmišljamo. Mislimo, da bi bilo dobro eh, to eh, čim bolj odložiti, da bi konferenco imeli takrat, ko bo proces eh, prišel že proti koncu. Potem pa še proračun, proračun oziroma sredstva, ki jih bomo potrebovali. Septembra 2011 je biro odobril šest milijonov, šest cela štiri milijone evrov za ta projekt. In biro se je tudi odločil v dogovoru uh, z odborom za proračun, da ne bomo muzeja odprli leta 2014, ampak 2015. Verjetno proti koncu leta 2015 ali pa na začetku leta 2016. Torej, eh, tako se eh, bodo vsote lahko porazdelile in eh, bomo v posameznih proračunskih obdobjih porabili manjše vsote. Um, toliko sem vam želel povedati, zahvaljujem se vam za vašo pozornost, sem vam pa vedno na voljo za uh, vprašanja, predloge, komentarje. Uh, tukaj bom še kakšne četrt ure uh, in z veseljem se bom odzval na vsak vaš uh, komentar. Hvala lepa, Miguel. Dva se želite javiti, gospod Kavada. Živo mesto. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi Miguelu za najnovejše informacije v zvezi s tem projektom. Par stvari bi rad pojasnil v povezavi s tem, kar smo slišali. Najprej bi rad jasno povedal, da Evropi moramo zagotoviti nekaj, po čemer se jo bomo spominjali. In sicer gre za skupni spomin, ne samo združen spomin posameznih držav članic, več potrebujemo evropski spomin. To je tudi bistvo tega Evropskega muzeja. Moram reči, da ne razumem niti ne podpiram te polemike glede tega, da parlament morda ni primeren organ, da to stori. Da če naj že kdo to stori, potem bi verjetno morali o tem odločati predstavniki držav, mislim, da glede tega ne bi smelo biti nobenih dvomov, ne bi smeli zapasti v tehnokratske razprave, niti ne bi smeli imeti preveč žovčnih razprav na to temo. Parlament je pravi akter, ki lahko spostavi ta muzej, to je naloga, ki mu pripada. Če se bodo to vrstne težave nadaljevale, bom sprožil mednarodno peticijo preko interneta, da bodo stvari vsem jasne. Nedopustno je, da se pojavljajo to vrstni dvomi tudi v povezavi z finančnimi težavami. To so nekoliko bolj občutljiva vprašanja v kontekstu politike, vendar to obstaja povsod. Pri vseh to vrstnih zgodovinskih projektih in spominskih projektih prihaja do težav. Povsod se soočajo s takšnimi težavami, kjerkoli postavljajo kakršnekoli spomenike. Mislim pa, da je to razlog, zakaj je treba storiti vse za to, da se vzpostavi ta muzej. To je prvo, kar bi rad povedal. Poleg tega bi želel, da predsedniki skupin, ki sestavljajo predsedstvo parlamenta, storijo vse za to, da bi se ta partizanska politika nekoliko uklonila. Ne trdim, da bi jo morali izbrisati, ampak vseeno bi se morala nekoliko pokloniti temu zgodovinskemu spominu Evrope. Evropa je bila v preteklosti uspešna, tudi neuspešna, doživljala je hude drame. Dvakrat smo se imeli priložnost soočiti s takimi grozljivimi dramami v prejšnjem stoletju. Mi smo otroci vseh teh dogodkov, zato bi morali pomagati pri zgradnji tega muzeja. Zdi se mi, da ni ta muzej niti faraonski, niti ni nek, neko božje svetišče, temveč je povsem korektna zgradba. Zato moramo biti pogumni. Dragi Miguel, izgradnja evropske zgodovine je pravzaprav poguman odgovor na sovraštvo iz vojen. Vojne so seveda tisto, kar bo ostalo v spominu tudi naših naslednikov v naslednjih stoletjih. Zato ne bi smeli imeti strahu, stalno si je treba prizadevati za to, da na skrben, obveščen, način oblikujemo nekaj tudi s pomočjo strokovnjakov in zgodovinarjev, nekaj, kar bo predstavljalo tisto, iz česar pravzaprav izhajamo, odkudr prihajamo. Še nekaj bi rad izpostavil, namreč to se sedaj redno pojavlja v razpravah. Nekateri želijo popravljati zgodovino, si jo razlagati po svoje. To se dogaja povsod, v vseh državah članicah, vsi smo se v določenem trenutku soočili s tem, bi pa rad izpostavil en stavek, ki nas opozarja v zvezi s prihodnostjo. Mislim, da se s tem stavkom stvari tudi zelo dobro ponazorijo, tudi podelitev Nobelove nagrade. Hvala lepa za 60 let, bi lahko rekli, predvsem pa nikar ne popustite v prihodnosti. Tisti, ki ne priznajo zgodovine, so obsojeni na to, da jo ponavljajo. Strinjam se s tem od A do Ž. -ja. Nevarnost ni umrla, nevarnost obstaja, čeprav trenutno doživljamo mir. Ta hiša evropske zgodovine, in to še do danes nismo slišali, bo dom portretov, biografij, kipcev vseh pravičnikov Evrope, vseh tistih, ki so trpeli, ki so žrtvovali svoje življenje zaradi dveh tiranskih oblik vladanja. Ti dve vladavini sta pravzaprav usilili suženstvo na celino. Govorim o nacističnem režimu. Poleg tega pa govorim tudi o sovjetskem tiranstvu. To je nekaj, s čimer smo se soočali. Namreč pod sovjetskim režimom so bile tudi države, ki so danes članice Evropske unije. Ne govorim sedaj z nekim ideološkim nagibom, vseeno pa vas pozovem, da si preberete biografije, ki so objavljene v angliščini, nemščini ali francoščini. Namreč nekateri niso dobro seznanjeni z zahodno Evropo, gospa Guzi Flašman iz Bratislave, gospod Joel Brandt iz Budimpešte, tudi konsul Raul Wallenberg. Ne vemo, kako je sploh končal. Veliko je takšnih oseb, te ženske in ti moški bi morali biti bolj prisotni v sodobni zgodovini 20. stoletja. Oni so tisti, ki so pokazali, koliko trpljenja je bilo treba za to, da se je vzpostavil mir v Evropski uniji. 50 let kasneje ugotavljamo, kaj vse so morali žrtvovali. Mislim, da bi morali ohraniti pot, ki vodi v mir. Ker so te osebe žrtovali svoje življenje, lahko mi danes hodimo po tej poti. Hvala lepa. Merci, Jean-Marie. Hvala lepa. Gospod Trippel. Thank you. <clears throat> yes, um, very generally. Hvala lepa. Strinjam se s tem, da se ne spomnimo samo nacionalne zgodovine, ampak evropske. Da pomnimo tudi evropsko zgodovino. Ne gre za koncept singularnosti, ampak gre za pluralno zgodovino in za več zgodovin. In še nekaj se mi zdi zelo pomembno. O tem sem govorila že takrat, ko smo obravnavali koncept Evropske hiše zgodovine. Mislim, da bi morali sodelovati z vsemi muzeji po Evropski uniji. Naj vam podam dva primera. Muzej okupacije v Rigi ali muzej mučenja v Budimpešti. To je del evropskega sodelovanja, namreč, da imamo tukaj sicer hišo za evropske državljane, ampak da lahko povezave najdejo tudi drugot po Evropi, če tja potujejo ali če so tam slučajno doma. In še zadnje vprašanje v zvezi s proračunom. Rezultat izrednega zasedanja na vrhu v okviru, v okviru večletnega finančnega okvira je pokazal, da so govorili o stroških. Zanima me, ali bo to vplivalo na proračun hiše evropske zgodovine ali ne. To želim vedeti, kaj te zaenkrat mi to še ni popolnoma jasno. Hvala. Hvala lepa, gospod Tavareš. Hvala lepa, gospa predsednica. Eden mojih profesorjev je vedno znova ponavljal, da če se bomo vedno spominjali tragedij iz zgodovine, potem moramo paziti, da ne bomo tako neumni kot tisti, ki so te tragedije povzročili. Zato ne smemo, ne smemo biti tako arogantni in meniti, da se zgodovina ne more ponoviti v prihodnosti. Lahko bi dejali, da to je bilo 16. stoletje, inkvizicija, no to se danes prav gotovo ne more več zgodoviti. Ali pa druge dogodke, ki so se zgodili pred 100 leti. Naprimer, tik po drugi oziroma prvi svetovni vojni se je ljudem zdelo, da imajo odlične diplomate, odlične politike, odlične podjetnike in da so ti bili potem vseeno tako neumni, da so se spustili v drugo svetovno vojno. Zato moramo biti zadržani. Tudi mi nismo popolni. Nikoli ne bo popolne zgodovine. Zgodovina ne bo nikoli stotodstotno neutralna, ampak to bo vedno zgodovina, s katero se bomo morali ukvarjati in jo nekako sprejeti. In še moje vprašanje, kako bomo rešili problem v zvezi z velikimi konferencami? Naprimer, prva velika razstava, ki bi jo naj imeli. Sveda gre tudi za spopadanje s preteklostjo in prva svetovna vojna prav gotovo ni najpomembnejši element tukaj. To je svetovna vojna, ki je nekako nezanimiva za stranke. Mislim, da bi bilo bolje, če bi spregovorili o drugi svetovni vojni. Misliti moramo na preteklost. Ko se spomnimo preteklosti, sicer se sam spomnim prve svetovne vojne in tudi druge svetovne vojne. Zato mislim, da bi morali, ko bo ta muzej odprt, v kombinaciji z letom 2014, ki je zelo pomembno za Evropo, takrat bi morali imeti neke vrste simpozi. Poskusiti bi morali čim bolje in čim natančneje razmisliti o prvi svetovni vojni, kaj tik malo bo tukaj stota obletnica začetka prve svetovne vojne, ki je imela zelo velike posledice za Evropo. Ne smemo pa misliti samo na tragedije. Zato morda ne bi bilo slabo, če bi v prihodnosti govorili tudi o prihodnosti preteklosti. Naprimer, Altiero Spinelli, Viktor Hugo in podobni. Lahko bi spregovorili tudi o tem. Oni, ti ljudje namreč, so poskušali preseči te tragedije. Zato bi morali govoriti o ljudeh, ki so pomembno vplivali na preteklost. In še vprašanje, kako bomo sodelovali z drugimi mednarodnimi in nacionalnimi muzeji. Stroške moramo zmanjšati, to je dejala tudi gospod Trupel. Veliko muzejev je, ki bi prav gotovo želeli sodelovati z nami in pri nas imeti svoje razstave. Naprimer, v mislih imam muzej priseljencev v Ameriki ali pa v Braziliji. Migracije, ki so jih tam obravnavali, so dejansko evropske migracije. Tukaj bi lahko preučili, kako so evropejci potovali v Ameriko in v Južno Ameriko. Morda bi lahko tudi mi svoje razstave poslali tja in bi potem razstavljali tudi tam. To bi pomagalo vsem tudi Evropskim muzejem, bi prav gotovo koristilo, če bi razstavljali objekte iz eh, Evropskega parlamenta ali iz eh, hiše Evropske zgodovine. Mislim, da bi bilo dobro, če bi zagotovili tesnejši stik z Evropo nasploh. Hvala. Hvala lepa. Miguel, moram mm, čez pet minut oditi, sedaj bo odgovoril na nekatera vprašanja, potem pa bo gospa Gaja Tokfokal še naprej odgovarjala na vaše vprašanja, kajti ona je odgovorna za to. Hvala lepa za spodbude, ki smo jih do sedaj že dobili. Miguel, pet minut, izvoli. Eh, Hvala lepa, Doris. Res je, da moram na letalo, ampak eh, z nami je tudi direktorica, tako da bo ona odgovorila na ta vprašanja. Lahko pa se odzovem na par komentarjev. To, kar je rekel Jean-Marie, lahko podprem. Seveda se strinjam v celoti s tem, kar si povedal. Seveda zelo cenimo tvojo podporo. Cenimo podporo vsakega člana parlamenta. To je res dragocena podpora. Ti si zelo verodostojen, imaš določeno moč tudi v medijskem prostoru, tako da boš tudi sam res dragoceno prispeval k temu delu. Vemo tudi, da si zelo odločen. Kadarkoli govorimo o tem, da bi se moral parlament ukvarjati s tem, naletimo na različne razloge. Ampak s tem projektom se ukvarjamo že 20 let, vendar 15 let stvari niso storile niti koraka naprej. Preveč kuharic je bilo v kuhinji, vse zakuhale isto jed, zato so stvari zastale. Mislim, da je to, kar si povedal, prav in je tudi pomembno. Vseeno pa moraš vedeti, da je gospa Marija Šmit, ki je direktorica muzeja v Budimpešti, ki si ga navedel, članica naše direkcije. Je pa res, da se tudi mi zavedamo vseh teh vprašanj. Gospa Trupel. Moram reči in povdariti, da cenimo vašo podporo. Izražali ste jo tudi v trenutkih, ko so se stvari zapletale. Mi se sicer ne izražamo v osebnem imenu, temveč tudi v imenu političnih skupin. Gospa Trupel ni vedno imela enostavne naloge, vendar je podpirala projekt. Tudi določene kritične pripombe je podala, zaradi česar smo dosegli napredek, tako da hvala lepa. Seveda je treba stvari povezati, kolega Tavares je to omenil, povezati je treba ta muzej z ostalimi muzeji, ki obstajajo. Iti moramo še dlje, ne obstajajo namreč samo muzeji, temveč druge ustanove, zato bi naš muzej moral biti kontaktna točka za, un, za univerze, za muzeje, za posamezne hiše zgodovine tudi za posamezne državljane, ki so izrazili svoje zanimanje za to, da bi sodelovali pri tem projektu, da bi nam pomagali, da bi prispevali svoje zamisli kot gospod Tavareš, tudi naprimer, ko gre za začasne razstave. Te razstave bodo igrale zelo pomembno vlogo. To pluralnost bo treba izraziti na razstavah. Stalne razstave bi morale biti neke vrste povzetek. Pri začasnih razstavah pa bi morali izražati politični pluralizem v Evropskem parlamentu in to je rdeča nit tega projekta. Lahko spodbujamo nekatere, ki razmišljajo o tem, da bi bilo smiselno imeti začasne razstave o pravicah žensk, o moči žensk, tiste, ki želijo spodbujati krščanstvo ali pa tudi prosto zidarstvo, kakorkoli že preko teh začasnih razstav bi lahko pokazali, da je naša družba zelo bogata družba, zelo raznolika družba prav zaradi raznovrstnosti. Še proračun, gospod Trupal je to omenila, predsedstvo se ni ukvarjalo s tem, zato ker takrat predlog še ni bil podan. Poleg tega je svet tisti, ki podaja predlog proračuna in mislim, da ta proračun ne bo sprejet. Nekoliko nespametno bi bilo, če bi predsedstvo izrazilo svoje mnenje o nekem otroku, ki sploh še ni bil spočet. Morda je oče res imel namen imeti otroka, ampak eh, mati še ni izrazila svoje ga mnenja glede samega spočetja. Številke, s katerimi se soočamo v proračunskem kontekstu, so mi znane, vendar so to tako skromne številke, bi temu rekel, da skoraj da ne bo prišlo do kakšnega večjega vpliva. Upam, da ne bo prišlo do kakršnega koli vpliva na komisijo, ki namerava financirati to hišo. Finančna sredstva so vendarle nekaj manjšega in manj pomembnega, če govorimo o celi sliki. Hvala lepa. Hvala lepa in srečno pot. Ehm, Hvala, gospod Tavares. Naj vam odgovorim. Leto 2014, stota obletnica izbruha Prve svetovne vojne. Veliko vlad se s tem že ukvarja, veliko se jih želi vključiti v naslednjem letu v obravnavo te teme, med drugim tudi v Sarajevu. Sarajevo smo predlagali kot eh, kulturno prestolnico Evrope, parlament je to želel, ampak iz tehničnih razlogov to ni bilo mogoče. Sarajevo bo leto 2014, torej zelo pomembno leto v Evropi. Veliko se dogaja v tej smeri in mislim, da je prav, da neodvisno od eh, hiše evropske zgodovine, to temo obravnavamo, kajti to je zelo pomembna tema. Hvala, da ste mi dovolili tole razložiti. Nihče nima več vprašanj, gospa pa je deli, ne, je v redu. Želite še kaj dopolniti? Ne. V redu. Hvala lepa, da ste bili tukaj, gospa Vangal. Želim vam obilo uspeha pri vašem delu. Naj vas samo opomnim da mi je zelo ležalo na duši ta tema simpozija namreč. Vse strokovnjake moramo pustiti delati. Ko govorimo še o simpoziju, potem želijo delati vsi drugi samo testene, ki bi morali delati. Najprej moramo zaključiti projekt Hiše Evropske zgodovine, potem pa bomo govorili o simpozijih in o drugih svobodah. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa Naslednja točka na dnevnem redu, to je številka 5, gre za poročilo kolegice Kamer Efert, gre za direktivo o telekomunikacijah, govorimo o poročilu na lasno pobudo. Vsi vemo, kakšen težak porod je z direktivo o telekomunikacijah in uh, Petra, povej nam več o tem. Izvoli. Da. Hvala lepa. Sedaj govorimo o tej direktivi, ampak ta direktiva je začela veljati šele pred tremi leti, leta 2010. Vidimo lahko, kako hitro čas teče, namreč govorimo že o tem, kako bi to direktivo še enkrat revidirali. Morda. Govorimo o tako imenovanih eh, hibridnih televizorjih, povezanih televizorjih ali tako imenovanih pametnih televizorjih. Na prvi pogled se zdi, da govorimo tukaj o tehničnih vprašanjih, ampak to ne drži, kajti v bistvu gre za razpoložljivost, dostopnost in najdljivost medijskih vsebin in za vprašanje, ali je mogoče medijske vsebine obravnavati na različne načine v tem konvergentnem svetu. Temeljne premise za politično razpravo morajo vedno biti, da imajo mediji dvojni značaj. Po eni strani so blago, po drugi strani pa so kulturna dobrina in kot takšni imajo poseben družbeno-politični pomen raznolikost medijev ter svoboda izražanja mnenja, tiska in dostopa te informacije bistveno prispevajo k delovanju naše demokratične družbe. Naloga medijev je izobraževati, obveščati, zabavati in varovati. Nemški kolega je govoril mm, o medijih kot o hidrocentrale demokracije. Kajti vsi vemo, da brez vode ne moremo živeti in eh, mediji dejansko imajo zelo pomembno vlogo v našem demokratičnem sistemu. Mislim, da morajo mediji dobiti edinstven regulativni okvir. Zato je bila sprejeta odločitev, da medijska politika ne ostane samo predmet gospodarske um, politike, ampak da bo imela svoj regulativni okvir, ki bo spoštoval ta poseben karakter medijev. Tudi to sem prepričana, namreč konvergenca tehnike uh, z hibridno televizijo, pametnimi televizorji in tako naprej, mislim, da to ne bo prispevalo kakšne spremembi in tehnični razvoj nam bo prav gotovo prinesel še več. Hibridni sprejemnik je prav tako pomemben korak k konvergenci medijev, kaj ti številne odločitve na področju regula regulacije medijev so sedaj postavljene pod vprašaj. V direktivi o audiovizualnih storitvah smo se odločili, da bodo linearne audiovizualne storitve strožje obravnavane, nelinearne audiovizualne storitve pa manj. Prva izmenjava mnen, ki smo jo imeli, je bila namenjena tema, temu, da bi vse skupaj nekako obdelali in kako to izgleda v trenutni direktivi. Takrat je bilo to utemeljeno s tem, da imajo različne storitve različne učinke na družbo. V vseh državah članicah se ponuja linearna storitev, torej televizija, radio in tako naprej, ne glede na to, ali gre za zasebni ali um, državni mediji, imajo pomembno funkcijo za družbo. Ne glede na tehnološko združevanje, se masovna privlačnost televizije, ne njen družbeno-politični pomen še nista spremenila, ker se linarnim medijem predsednica prekinja. Ker se linearnim medijem še vedno pripisuje široko področje dejavnosti, morajo biti podrejeni strogim regulativnim določbam in to strožjem kot drugi mediji. To doslej smiselno razlikovanje, ki se kaže v stopenski ureditvi direktive, se vse bolj približuje svojim mne, mejam ali pa je vsaj odpira vrsto vprašanj in težav, ki jih je treba rešiti v okviru regulacije medijev. Mislim, da bi se tega morali lotiti hitro, kajti, to sem že omenila, namreč drugače bo politika spet zaostajala za razvojem tehnike in uh, stvari, ki so enkrat že uveljavljene, potem le težko omejimo. Hibridni sprejemnik svojemu uporabniku omogoča tako dostop do klasičnih televizijskih programov kot do interneta, tako bo tudi ostalo. Ne glede na njihove posamezne načine distribucije, bo dolgoročno prišlo do skoraj popolne konvergence medijev. Na enem in istem ekranu se bodo nahajale storitve, ki jih bodo z različnimi stopnjami ureditve urejali različni predpisi. Namreč predpisi, ki jih imamo v trenutni ureditvi To sem že omenila. Linearne audiovizualne medijske storitve, nelinearne audiovizualne medijske storitve, audiovizualne storitve, ki nasodijo v področju uporabe direktive o audiovizualnih medijskih storitev, vendar so zajete v drugih evropskih predpisih. Imamo tudi medijske storitve, ki jih evropski predpisi ne urejajo. O hibridnih televizorjih govorimo praviloma takrat, ko lahko naprava sama sprejema in na zaslonu prikazuje tako klasični linearni program kot tudi vsebine z interneta. die fülle der angebotenen inhalte vsebina mora biti najdljiva in omogočati nediskriminatoren dostop do vsebine. Tisti, ki pripravlja hm, platformo ali upravlja s portalom, že odloča, katera ponudba bo na voljo in ali bodo prioritetno razdeljeni ali ne. Trenutno se sami odločajo o tehnologiji, s katero bo to izpeljano. Namreč dejansko ponudnik platforme, upravljalec portala ali proizvajalec naprav in vse tri funkcije lahko združeno upravlja tudi eno samo podjetje, Ti namreč nadzirajo dostop do vsebin, ki vplivajo na mnenje. S tem dobijo upravljavci platform in proizvajalci naprav vlogo vratarja v dosedaj še nepoznanem obsegu, ki trenutno še ni zajet v nobeni ureditvi medijev. Zato bi bilo nujno treba prilagoditi direktivo o audio-vizualnih medijev medijih, tem novim razmeram, saj bi drugače lahko bila ogrožena raznolikost mnen in vsebin ter dostop do informacij. Močan položaj proizvajalcev naprav in upravljavcev platform lahko zavira tudi nadaljni hiter razvoj trga hibridnih vsebin, saj je proizvajalec naprav tisti, ki določa tržne in tehnološke pogoje, na katerih se vsebine pojavljajo na platformi, ki jo upravlja. Svobodna in pravična konkurenca, in o tem vedno govorimo v Evropi, svobodna in pravična konkurenca pa je mogoča le na podlagi enotnih konkurenčnih pogojev in v tem primeru torej enotnega tehnološkega, odprtega in v potrebe trga usmerjenega interoperabilnega sistema, ki lahko z ozirom na trg ponudnikov tako z ozirom na trg ponudnikov, kot na trg sprejemnikov. Zagotavljanje najdljivosti in dostopnosti vsebin bo postalo osrednje vprašanje ohranjanja raznolikosti. Skladno s tem, takšen je vsaj moj predlog, skladno s tem je treba naprej razvijati dosedani sistem direktive o audiovizualnih medijskih storitvah, saj se tukaj še vedno predvideva, da imajo le redki dovolj sredstev, da bi dosegli učinek na množične medije. Ta omenjena sredstva, vsaj kar zadeva klasično radiofuzijo, so bila urejena sistemom izdaje licenc, a digitalizacija vsebin je končala to omenjeno sredstvo. Saj so sedaj podatki, ne glede na njihovo vrsto, kot besedilo film ali zvok, v najboljši kakovosti vedno na voljo. Uporabnika vse manj zanima, tehnika, s katero ga vsebina doseže. Vsebino lahko uporablja neodvisno od kraja ali časa, čeprav ima deloma nezavedno, glede na ponudnika, različna pričakovanja, kar zadeva kakovost vsebine in predstavitve. Sodobna regulacija medijev mora v prihodnje priznati, da se pomankanje več ne nanaša na načine prenosa, ampak na kraje, kjer je mogoče vsebino najti. Obstoječa pravila obveznosti prenosa sicer imamo, ampak glede na to, da se soočamo z konvergencijo tehnike, je treba te dopolniti s pravili o obvezni najdljivosti. Ustrezen privilegiran status pri najdljivosti na hibridnih platformah je treba dati tistim ponudnikom, ki jim države članice dodelijo nalog za opravljanje dejavnosti javnih programov ali ki prispevajo k spodbujanju ciljev splošnega interesa, kot sta zagotavljanje medijskega pluralizma, kulturne raznolikosti ali ki se sami obvežejo, da bodo delovali v prid kakovosti in neodvisnosti poročanja ter spodbujanju raznolikosti mnen. Tukaj imam predvsem v mislih neke vrste samoregulativo ali v Nemčiji temu pravimo regulirani samoregulativni organi, zato da bi ta sistem tudi v prihodnosti deloval še naprej. Kdor je torej podrejen strožim pravilom za linearne in nelinearne medijske storitve direktive o audiovizualnih medijskih storitvah ali se tem pravilom prostovoljno podredi, da dobi možnost vidnejšega mesta na platformah. Mislim tudi, da bi morali premisliti o novih oblikah sistemov spodbud, zato da bi se ponudniki sami podrejali pravilom. Treba si je prizadevati za ustrezno razmerje moči med udeleženci na trgu, predvsem med proizvajalci naprav in ponudniki vsebin, Prav tako je treba preprečiti, da bi si posamezni ponudniki vsebin pri distribuciji svojih vsebin pridobili nepoštene prednosti. Predstavljamo si lahko, da bi v prihodnosti dobili platformo, kjer bi prioritetno mesto bilo odvisno od finančnih sredstev. Mislim, da to ni prava pot. Nekaj še o reklamiranju. to direktivo moramo v nekaterih mestih postaviti vprašanje ali o njej vsaj natančno razmisliti. Ponudnikom mm, linearnih storitev smo dali jasna pravila v zvezi z reklamami. To je bilo zelo dobro premišljeno. Ampak, ker govorimo o konvergentni tehniki in ker ugotavljamo, da se reklame razvijajo naprej in se ponujajo neodvisno od linearnih ponudnikov storitev, potem ponudniki nelinearnih storitev in ponudniki mednikih storitev, ki niso vključeni v direktivo o audiovizualnih storitvah, torej tisti, ki niso podrejeni pravilom, konkurirajo tistim, ki so linearni ponudniki storitev ali celo neposredno konkurirajo njim oziroma sočasno ponujajo vsebine, potem mislim, da bi to vodilo do izkrivljanja konkurence. In sama sem socialdemokratka, zato se vam to morda zdelo čudno. Ampak ponudnik storitev, linearnih storitev bo v slabšem položaju kot drugi. Zato v svojem besedilu prosim, da razmislimo o tem, da bi zagotovili liberalizacijo ali fleksibilizacijo pravil o reklamiranju oziroma o reklamah. Ne trdim, da bi morali preprosto črtati vsa pravila, naprimer v zvezi z otroškim programom in tako naprej. Ne, ne, sploh ne gre za to, gre za to, da se moramo vprašati, ali je, potrebujemo to pravilo 12 minut. Je to sploh smiselno ali ne bi bilo bolje, da bi imeli nek dnevni blok reklam, ki bi jih potem ponudnik storitev sam, ki bi ga potem ponudnik storitev sam eh, razdelil tako, kot želi. Nekdo, ki ponuja odličen otroški program, naprimer, ne želi obremeniti otroškega programa z reklamami, ampak bi te reklame potem uporabe v času zelo priljubljenega večernega šova na televiziji. Naprimer, to bi lahko koristilo pravilom na tem področju, kajti kdo ve, morda bi to funkcioniralo, morda ne. Mislim, da moramo vseeno o tem govoriti in o tem razmisliti. In ko govorimo o raznolikosti medijev, mislim, da moramo obdržati to pluralnost, to raznovrstnost medijev. Ivo Belek je pred kratkim pripravil dobro poročilo o dualnem sistemu radija, ampak upoštevati moramo, da če želimo imeti tak dualni sistem državnih in zasebnih ponudnikov, potem moramo tudi zasebnim ponudnikom dati možnost, da zaslužijo potreben denar za to, da ponujajo visoko kakovostno vsebino. In še enkrat, torej, pri reklamah vas prosim, da ne črtamo celotne regulacije v zvezi z reklamami, ampak da smo prožni ali pa zadevo morda nekoliko liberaliziramo. Morda bi o tem lahko razmislili, zato da ne bi prišlo do izkrivljanja konkurence, kajti v nekaterih primerjih bi to lahko škodilo raznovrstnosti medijev. V tej direktivi bomo morali poskrbeti za proizvajalce portalov in hibridnih televizorjev. To sem že povedala. Proizvajalci nabrav in ponudniki vsebin bodo imeli so taj drugačno vlogo, kot smo jo poznali do sedaj. tisti, ki določa mnenje, ki vpliva na mnenje, mora biti podrejen ureditvam za zaščito raznolikosti ponudbe in mnen. Zato moramo tukaj imeti jasna pravila. Zagotoviti je treba, da bodo naprave in portali zasnovane na podlagi odprtih, nelastniških in interoperabilnih standardov. Le tako je mogoče zagotoviti nediskriminatoren in tehnološko neutralen dostop do vseh vsebin. tudi kar zadeva nove tehnične možnosti povezane televizije, je treba zaščititi celovitost vsebin. Nekdo, ki distribuira film, mora biti mm, prepričan, da tega signala ne bo nihče uničil oziroma v njega posegal, zato da bo vsebina dejansko prišla do cilja. Kar zadeva z s tretjimi vsebinami, če to ni eh, potrjeno strani ponudnika ali tega uporabnika izrecno ne zažene, je treba prekrivanje s tretjimi vsebinami preprečiti. Pri razpravi moramo upoštevati tudi naslednje. Gre za eh, zasebnost v zasnovi, in zasebnost, ki je privzeta, to je pri mm, standardnih nastavitvah za naprave. In tukaj govorim predvsem o načelu zmanjšanja količine podatka, načelu sorazmernosti in načelu omejitve namena. Treba je zagotoviti popolno preglednost podatkov v zvezi z zbiranjem, obdelavo, uporabo in posredovanjem podatkov. Osebne podatke je brez izredne privolitve uporabnika dovoljeno zbirati in uporabljati le, če je to potrebno, da se omogoči in obračuna obravnava in uporaba storitve. In še na zadnje, kar je zelo pomembno, namreč anonimna uporaba medijev je zelo pomembna v času hibridnih televizorjev, je to zelo težko, kajti pošiljajo podatke tudi nazaj. Ampak anonimna uporaba medijev mora biti brezhibno mogoča tudi v prihodnje in mora veljati kot pravilo. Analiziranje veden, vedenja uporabnikov in oblikovanje profilov uporabnikov s pomočjo celih naslovov IP, vključno z geolociranjem, je dovoljeno le z zavestnim enoznačnim soglasjem uporabnika. To je tako imenovan opt-in Mislim, da je treba to zaščititi z zakonom. Ne vem, ali bo to vključeno v to direktivo ali kje druge, o tem sicer lahko še govorimo, ampak to je na kratko z moje strani. Na kakšnem mestu boste morda videli, da je vse nekoliko osko in zapisano na kratko. Poročilo na lastno pobudo je vedno takšno, da je omejeno, zato bomo v prihodnosti prav gotovo o tem še govorili nekoliko bolj na dolgo in široko. Prosim za vašo podporo in še čisto zadnji stavek. Vsi si težko predstavljamo, kako izgledajo ti hibridni televizori, zato vas vse prijazno vabim na dogodek 6. marca. Tukaj v parlamentu bom imela kratko predstavitev v živo s pomočjo institucije za radijsko tehniko iz Minhna, namreč v živo nam bodo predstavili, kako to izgleda in kaj to pomeni. Nekaj strokovnjakov smo prav tako povabili in oni bodo govorili o implikacijah in izzivih na področju hibridne televizije. 6. marec torej, prisrčno vabljeni, mislim, da bo zelo lepo, če uživo vidimo, kaj to pomeni in uh, upam, da bo nadaljna razprava še bolj obogatila naše znanje na to temo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, Petra. To je bil zelo zanimiv in zelo vsebinsko bogat pregled tega, kaj nas čaka. Komisija namerava pripraviti zeleno knjigo, aprila naj bi bila pred nami, ampak eh, do takrat ni več tako daleč, morda bi lahko že kaj izkoristili iz tistega dokumenta. Sedaj pa štiri, pet. Kollege, ki se jih je javilo k besedi, gospod Verhajn, izvolite. Hvala lepa. Hvala Petri uh, za odlično upravljeno delo v poročilo na lasno pobudo, mislim, da je zelo vse obsegajoče predstavila stanje in tudi vsa vprašanja, ki nas čakajo na tem področju. Tukaj ne govorim samo o povezani tele, televiziji, ampak o vseh mobilnih storitvah in eh, mobilnih telefonih in tako naprej, kajti moj tablični računalnik, telefon in tako naprej že sedaj preko aplikacij upravljajo ta številne naloge in to bo prav gotovo šlo še naprej. To ni problematika samo povezana televizije, ampak problematika vseh pametnih naprav, ki ponujajo vsebine. Petro Kamer Efert je pripravila zelo dobro poročilo, govorimo o medijskih in političnih vprašanjih, ki se pojavijo zaradi konverge, konvergence tehnik in mislim, da moramo razmisliti o tem, kako bi dosedaj veljavna pravila, ki so namenjena posebnim ciljnim skupinam, linearnim, nelinearnim, spletnim ponudnikom in tako naprej, v tem novem svetu ustrezno spremenili sedaj smo v svetu, ko je vse združeno in uh, vprašati se moramo, ali bodo pravila ostala enaka ali jih bomo spremenili na številnih mestih. Mislim, da potrebujemo mešanico, mešanico pristopa enakih možnosti za vse in stopenske regulative, ampak uh, vsekakor je to treba pripraviti drugače kot v obstoječih direktivah, kar zadeva posebno obravnavo radija. To je povezano z razvojem. Uh, posebne televizije oziroma povezane televizije in v luči tega bo zadeve težko ohraniti takšne, kot so trenutno, kajti vse se razvija naprej in zato bomo potrebovali tehnološko neutralne rešitve. Naprimer, na področju reklam in zaščite mladih bi morali pripraviti tehnološko neutralno rešitev na principu enakih možnosti za vse. Vsekakor pa je treba za določene vsebine še vedno ohraniti eh, strukturirano regulativo, ko govorimo o zaščiti mladih, mora biti raven zaščite više pri mladih, naprimer še posebej na spletu, ko govorimo o reklamah, pa se strinjam, da potrebujemo neke mero prožnosti tudi v prihodnosti, zato da zagotovimo financiranje za zasebne ponudnike in da bi linearnim ponudnikom sploh ponudili še možnost preživetja. Nima nobenega smisla, če nelinearnim ponudnikom ponujamo nekaj, eh, kar drugim ne. Namreč reklama, ki jih nekje prepovedujemo, bi se druge lahko pojavile, zato moramo poiskati drugačne pristope, zato da, da danemo pravo ravnotežje. Kot zakonodajalci se moramo zastaviti zelo pomembno vprašanje, namreč kako daleč bomo javnim in zasebnim radi jim ponujali ta posebni status in kako bomo kot eh, zakonodajalec zagotovili, da bomo v določenih področjih še vedno zagotavljali svobodo reklamiranja, naprimer pri novicah, pri oblikovanju javnega mnenja in tako naprej. Tukaj ima radio zelo pomembno vlogo v naših demokratičnih strukturah. Ampak tukaj se pojavlja vprašanje, ali bomo imeli nenadzorovano reklamiranje ali pa bomo mm, zagotavljali eh, regulativo na tem področju in to je treba uravnavati tudi v zvezi s povezano televizijo, zato moramo pripraviti ustrezne pristope. Mislim, da moramo nehati ločevati med linearnimi in nelinearnimi storitvami v nekaterih področjih, kajti uporabniki tega več ne ločujejo. Petra Kamert Efert je to lepo povedala, namreč uporabniki se ne zavedamo več, ali smo vsebino dobili preko linearne medijske storitve, nelinearne medijske storitve, preko. Uh, Radijske storitve, ki je v okviru linearne audiovizualne medijske storitve in tako naprej. To nam ni več pomembno. Pravila, po mojem mnenju, niso več tako pregledna, če se oglasim kot potrošnica. Mislim, da potrebujemo tudi sistem spodbud, kakor je povedala Petra Kamert-Efer, to je zelo smiselno. O tem moramo še razpravljati, namreč kako bi ta sistem spodbud bil zastavljen. Lahko bi govorili o um, sistemu certificiranja ali licenciranja, pod katerimi pogoji bi določene vsebine dobile poseben status in potem bi jih lahko tako tudi urejali. Na tem bi lahko delali še naprej, zato da bi bilo to vključeno v potrebne predpise. Zelo veliko je vprašanj, ki so se mi pojavile v obravnavi tega besedila. Ta vprašanja moramo uh, postaviti, odgovore je treba poiskati. To so vprašanja, o katerih je treba kasneje razmisliti. Namreč, kako bi lahko tehnična in regulativna pravila sploh izgledala, kako bi lahko um, te različne svetove, ki smo jih imeli do sedaj, naprimer radio, televizija in tako naprej, kako bi lahko to združili sedaj, ko govorimo o združenih medijih, ki so konvergenčne narave. To vprašanje bi morali obravnavati na številnih področjih, ne samo v našem odboru. Gre za medijske vsebine, pametne medijske vsebine in tako naprej. Zato mislim, da moramo razmisliti o tem, kako bomo živeli v konvergentnem svetu. Tukaj ne govorim več o konvergentnih medijih, ampak o konvergentnem svetu na sploh. Platforma je zelo pomembna beseda, dostopnost, neutralnost. Eh, to so principi, ki jih moramo zaščititi, tudi najdljivost je zelo pomembna. Petra Kamartevert je tudi to omenila. In uh, paziti moramo na to, da bodo upravljalci platform ali izdelovalci naprav postali predmet določenih pravil, ne morejo biti več gospodari informacij. Določene storitve, določene informacije morajo biti na voljo v okviri obveznosti prenosa. To je treba sicer dopolniti s pravili o obvezni najdljivosti, ampak mislim, da je še nekaj zelo pomembno. Namreč na področju interoperabilnosti moramo najti možnosti, da poskrbimo, da se zaradi tehničnih standardov ne bo zgodilo, da vsebine ne bi bile dostopne na vseh platformah odgovornost mm, izdelovalcev naprav je zelo pomembna. Oni so neke vrste eh, vratarji tukaj. Tudi zaščita mladih je zelo pomembna in eh, upravljalci platform imajo tukaj pomembno ulogo. Zvečer in ob vikendih zjutraj so tako imenovane otroške ure, zato moramo zagotoviti da se otrok ne bo znašel pred televizijo za nepremerno vsebino, naprimer v poznem popodnevu. To je zelo pomembna naloga in tudi naša odgovornost. To morajo upoštevati tudi proizvajalci naprav in upravljalci platform. O tem vprašanju lahko še govorimo. Prožnost mm, je zelo pomembna v določenih primerjih moramo razmisliti o tem, da bi eh, kvantitativo nadomestili z kvalitativo, torej da bi količino nadomestili s kakovostjo. Ne vem, ali je to pravilo 12 minut smiselno, to mm, bi lahko črtali, tukaj bi morali biti bolj prožni za to, da dosežemo neko raven, ki bo zagotovila konkurenčnost za vse ponudnike vsebin. Mislim, da je pri tako široki temi težko to združiti v kratko poročilo. V drugem odboru sem sama že to doživela, vem, kako je stisko s časom in prostorom, zato upam, da bomo dobro sodelovali v prihodnosti in z dopolnitvami in predlogi sprememb. Upam, da bomo ta sicer že sedaj zelo dober dokument še izpilili in da bomo pripravili dobro stališče našega odbora. Še enkrat, to ni samo tehnično vprašanje, ampak gre tudi za vsebino, gre za prenos vsebin in gre za demokratične temeljne strukture. Govorimo o kulturi, to mora biti jasno, ne gre samo za tehniko. Hvala. Hvala lepa, gospod Trupel. Hvala tudi sama se zahvaljujem Petri Kamert-Efert za izjemno dobro predstavitev. Hvala lepa za takšno zmožnost refleksije in hvala tudi za povabilo za 6. marca. Najprej želim spregovoriti o določenih temah, ki si jih omenila in eh, kako to vpliva na politično orientacijo v našem poročilu. Tisti, ki smo dolgo delali na tej direktivi, lahko vidimo, da nas je digitalna sprememba, digitalna revolucija enkrat že prehitela. Vsi smo presenečeni nad tem, kako hiter je tehnološki razvoj in kako težko je najti ustrezne odgovore. Vedno zaostajamo, to tako pač je. Vseeno se mi zdi prav in to je tudi uh, politično prav, namreč kot. Uh, političarka, se ne morem vedno ločiti od vprašanj regulative. To je moje stališče in zato se strinjam s tabo. Podarila si, da moramo jasno povedati, da imajo vse medijske storitve dvojni značaj. Po eni strani so blago, po drugi strani pa kulturna dobrina. Zato moramo to področje obravnavati drugače kot samo tržno blago. Zato ta direktiva ne more spadati samo eh, pod konkurenčnostno pravo. Mislim, da tukaj politika mora odigrati svojo vlogo. Zdi se mi zelo pomembno, da še enkrat jasno povemo, naprimer tudi v okviru UNESCO, da ščitimo kulturno raznovrstnost. tudi politično moramo razumeti to, kar je povedala Sabine Ferhajen, namreč proizvajalci naprav niso gospodarji informacij in če so tako imenovani uratarji in dejansko so, potem moramo poskrbeti za ustrezna pravila, kajti drugače bo jasno, da bomo imeli vedno močnejše, vedno finančno premožne akterje, ki bodo krnili demokratično raznovrstnost in to bo seveda kršilo tudi naše standarde. Zato je temeljni pristop zelo dober. Namreč to mora biti ustrezno zasnovana direktiva. Najdljivost je zelo pomembna, nediskriminacija je zelo pomembna. Petra Kamer Evert je dejala tudi, da nimamo več kategorije pomankanja pri distribuciji, ampak imamo drugo kategorijo pomankanja, namreč kje bodo te vsebine navedene. Vsi vemo, da je pomankanja konec, ampak to dejansko ne drži. Vprašanje, kje je pomankanje, se je nekako premaknilo tam, kjer obstaja pomankanje, moramo imeti pravila, kajti drugače prevladajo najmočnejši. To je ključnega pomena, kajti digitalni svet je zelo sporna tema in akteri pravijo, da je pomankanja kjerkoli konec in uh, ti Petra si zelo lepo predstavila, zakaj se moramo še naprej lotevati tega problema. Drugače pa želim povedati, da se je vprašanje pomankljivosti oziroma pomankanja premaknilo. Reklame. Da, strinjam se, da bi lahko prišlo do izkrivljanja konkurenčnosti, če bodo linearne storitve podvržene strožjim pravilom kot drugi. Tudi sama sem za prožnost, za prožnost pri kvantitativnih uh, postopkih. Mislim, da bi morali govoriti o kakovosti. Vseeno, vseeno pa želim še nekaj dopolniti. Namreč spomnimo se, kakšni spori so bili med komercialnimi in nekomercialnimi izmenjavami na spletu. Zato je treba bilo pripraviti pravila glede trgovanja in tudi za reklame. Postavili smo pogoje, ki niso resnično pregledni. Zato moramo imeti razpravo o tem, kako bi lahko rešili vprašanje reklam na platformah, če bodo reklame ali ne in če bodo pod kakšnimi pogoji. Mislim, da bi v tem kontekstu, ko govorimo o spletnih ponudbah, to prav gotovo morali upoštevati. Strenjam se tudi z vsem ostalim, kar je povedala gospa Kamer Efert, kar zadeva prekrivanje in zaščito podatkov. Sedaj pa še zadnja točka to je zame ključnega pomena za družbeno-politične argumente, namreč gre za certificiranje oziroma izdajanje licenc. Res je, želimo imeti določene standarde in to pomeni, da bi imeli sistem reguliranja, kako bo ta licenca podeljena. To je treba opredeliti namreč, kaj si želimo pri zaščiti mladih, pri zaščiti medijev in tako naprej. In ponudnik bi si lahko prizadeval za to licenco, zato da bi bil više na seznamu ponudnikov vsebin. To je dober pristop, ampak tudi pri povezavi linearnih ponudnikov in spletnih ponudnikov moramo uvesti standarde, ki jih bo družba sprejela, zato da bi ponudnikom ponujali tako imenovane plus točke, če lahko tako rečem, zato da zagotovimo ustrezno razumevanje pravil in tudi ustrezen pristop. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa, gospod Hirš. Hvala lepa, gospod predsednica, tudi z moje strani. Hvala lepa za to poročilo. Tudi v imenu liberalcev lahko rečem, da so številne točke v tem poročilu, ki jih eh, podpiramo in jih bomo še naprej razvijali. O tem lahko sicer filozofsko razpravljamo, ampak eh, na koncu moramo upoštevati potrošnika. Zelo lepo je, če si predstavljamo potrošnika, ki vklopi televizi, televizijski sprejemnik. Vsebina lahko pride od linearnega ali nelinearnega ponudnika, ampak mislim, da se večina uporabnikov ne bo ukvarjala s tem vprašanjem. Ta problem lahko rešimo na dva načina. Ali bomo poskusili ponudnike nelinearnih storitev vključiti v standarde, ki veljajo za linearne medijske storitve, torej da te standarde nekoliko dvignemo in če bomo to storili, potem moramo vedeti, da mora to nekdo nadzorovati in spremljati. Mislim, da lahko vsi ugotovimo, da spleta ni mogoče nadzorovati in liberalci pravimo, da tega niti ne želimo. Zato mislim, da ta pot ni spremljiva. Lahko gremo v drugo smer, namreč potrošnikom lahko rečemo, spoštovani potrošnik, če sedaj vklopite televizor doma, ne veste, kolikšna zaščita za vas velja. In ugotovite lahko, da zaščite pravzaprav ni. In to je boljše, kot če potrošniku vzbujamo lažno upanje o zaščiti, ki je v bistvu ni. Pa še nekaj. Ponudba prav gotovo bo določene kakovosti in tudi potrošniki si bodo želeli določeno kakovost, nekaj, nek delež populacije bo takšen, to velja še posebej za zaščito mladih. Tudi to podpiramo in eh, to je ključen element direktiva o audiovizualnih storitvah, ponuja dobre pristope, kako se lahko zadeve lotiti. Naprimer, lahko bi imeli žig kakovosti. Še nekaj pa moramo upoštevati. Vsekakor morajo ponudniki imeti možnost prostovoljnega sodelovanja. Moramo zagotoviti neke vrste samoregulacijo, kajti takoj, ko bomo nekaj predpisali, bomo to morali nadzorovati in to tudi spremljati. Načeloma je torej največji izjiv ta. Pripraviti moramo merila, ki bodo spremljiva za ponudnike, sami se morajo regulirati, sami se morajo podrediti tem standardom, mi jim bomo podelili žig kakovosti, zato da bodo potrošniki potem videli to in vedeli bodo, da imajo določeno mero zaščite. Načeloma je to podobno eh, predlogom v vašem poročilu, namreč da bi imeli spodbudo za to, da bi te ponudnike lahko hitreje in lažje našli na platformah ko govorimo o teh področjih, mislim, da eh, se strinjamo z vami, namreč tema mm, enakih možnosti za vse je nekaj, kaj sprejemamo vsi, ne sme priti do izkrivljanja konkurence. Jasno je, da si kot liberalci za to prizadevamo, ampak jasno mora biti, da če bomo imeli žig kakovosti, mm, prav tako ne bo eh, sveta brez pasti. Vse ostalo, to je treba potrošnikom eh, tudi razložiti, kajti drugače bi morali zagotoviti nadzor nad vsem skupaj in tega si mi ne želimo in tega niti ne moremo. Hvala. Last but not least. Hvala lepa, gospod Kirchhoff. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rad opravičil v imenu gospe McClarkin, ki je ni z nami. V njenem imenu bi rad povedal par stvari. Namreč to je zadeva, za katero se zanimam tudi sam. Sam sem se zanimal za medije v času svoje karijere. Tako da me zanimajo ti predlogi poročevalke. Najprej bi rad nasplošno pozdravil to poročilo. Mislim, da je to dopolnilo poročila o audiovizualnih storitvah, ki se nanaša na direktivo na isto temo. Zelo pomembno je, da izkoristimo ko pripravljamo to poročilo o povezani televiziji, zato da izpostavimo določene zadeve. Regulativne mehanizme je treba oblikovati na ustrezen način. Na vse zadnje vstopamo na področje, ki je po svoji naravi globalno. Trdi disk za povezano TV, hibridne platforme so že prisotne v številnih gospodinstvih v državah članicah, tudi v Združenem kraljestvu. Prihaja pa do revolucije, zlasti pri razvoju programske opreme, ne samo za povezano TV, temveč širše gledano. Izkušnje imamo s tem, da tudi televizija postaja bolj prilagojena zahtevam posameznika. V preteklosti je televizija ponavadi temeljila na neki skupnosti, naprimer ustrezala je potrebam družin, torej parim osebam. Sedaj pa prihaja do personalizacije. Celo zadnjič sem pri prijatelju slišal, da ima televizijski zaslon na vratih hladilnika. Ne vem, ali se je s tem želel samo umakniti ženi in otrokom in gledati televizijo drugot, ampak ta individualizacija postaja pomembna. Z internetom, z družabnimi omrežji na splošno se spreminjajo pravila igre v številnih sektorjih. Sam bi rekel celo na področju oglaševanja. Tam izkoristijo vse priložnosti, na, ki obstajajo na drugi strani zaslona. Sicer je povezana televizija zanimiva inovacija, ta platforma se razvija, zavedati se moramo nevarnosti kljub temu. V mislih nimam samo oglaševanja, temveč tudi avtorskih pravic, zaščito otrok, še posebej otrok. Ema me je prosila, da to izpostavim, namreč sama bi želela dodatne reference v besedilu tudi na zaščito mladoletnih oseb. Iz razlogov, ki sem jih navedel, mladi postajajo vse bolj dojemljivi do tega, kar vidijo na zaslonu pogosto sami sedijo pred zaslonom in družinski člani, starši ne regulirajo tega, kar gledajo. To je negativna plat vsega skupaj. Poleg tega se mi zdi smiselno omeniti tudi to, da je ključnega pomena, če želimo uživati povezano TV in tako naprej, to, da zagotovimo široko poslovne internetne povezave, kjer je pretok informacij hiter. V nekaterih državah in regijah je razvoj predvsej omejen na tem področju. Internet se namreč uporablja ne samo zasebne namene, temveč tudi poslovne namene, zato so to vrstne povezave dobre za Evropo. Vseeno pa bi v poročilu morali bolj podariti to potrebo po zagotavljanju hitrejših internetnih povezav. Zagotovo si želimo polno sodelovati s poročevalko, želimo si, da bi v prihodnih mesecih tesno sodelovali, gospa Maklarkin bo to nedvomno storila. Osebno bi rad povdaril to, da je problem v tem, da se tehnologija veliko hitreje razvija kot zakonodaja. To ni sicer vedno slabo. Zakonodajalci namreč nimajo vedno ustreznih in pravih odgovorov. V tem primeru pa se mi zdi, da bi tudi mi morali dohajati tehnologijo pri razvoju. Hvala. Hvala lepa, gospod Kavada. Prej sem vas pregledala, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, da ste me opazili, da tu mi gotam bil sem neviden za sekretarjat zaradi te razdalje, ki nas loči. Že na začetku, ko se je Petra oglasila, sem namreč prosil za besedo. Najprej hvala lepa poročevalki za to poročilo. Bi se kar pridružil svojim kolegom pri čestitkah in zahvalah. 6. marca bomo zahvaljujoč vaši predstavitvi v sodelovanju z Minhenškim inštitutom bolje videli, o čem pravzaprav govorimo. Smo šele na začetku te avanture in težko bomo ocenili vse posledice, do katerih bo lahko prišlo. Po dveh mesecih smo namreč vsi v moji ekipi imeli priložnost pogledati to povezano TV v celotni razsežnosti in moram reči, da je to, kar si sedaj odblizu ogledujemo, res fascinantno kakšne bodo posledice oziroma vplivi, zaenkrat težko predvidimo. Ne vemo, s kakšnimi izzivi ali odstopanji se bomo soočali, to ste tudi sami podarili, kolegi. Lahko bi začeli razmišljati o oblikovanju neke organizacije, kot je rekel gospod Kirchhoff. Zavedati se moramo, da bomo težko stvari urejali, glede na to, da se povezana televizija nahaja v tej začetni fazi, ko je pravzaprav vse skupaj še le bolj podobno zarodku. Razumem sicer pomisleke, ki ste jih izrazili, vseeno pa se mi zdi nekoliko preuranjeno govoriti o vsebinskem pregledu in spreminjanju direktive. Spremljati je sicer treba tehnološki razvoj, Že prej sem povedal, da smo šele na samem začetku. Istočasno pa ne moremo naprej predvideti, kako se bodo odvijale stvari na trgu. Trenutno trg doživlja pravo eksplozijo, če se bo to nadaljevalo, ne vem. Niti se mi ta trenutek ne zdi primeren za to, da bi upravili pregled direktive. Zakonodajalci bi morali delovati bolj previdno, istočasno pa prevzeti odgovornost. V okviru te odgovornosti bi morali predvsem zasebne in javne skupine ustrezno uravnotežiti, zlasti, ko gre za finančna sredstva. To ne velja za vse države, razen za Nemčijo morda, kjer so javne skupine veliko močnejše, drugod v Evropi to ne velja. Druga zadeva je preiskovanje svoboščin, to smo večkrat slišali. To je nekaj dobrega, nihče o tem ne dvomi v posameznih državah in tudi v tej dvorani, pa nisem si še veliko povezal na tretjo pomembno zadevo, na odgovornost. Sicer ste omenili zaščito mladoletnikov, želite, da ne bi otroke izpostavljali čisto vsemu na internetu in tako naprej. Sicer je dobro, da zagotavljamo svobodo, da smo versko goreče predani temu, bi celo rekel, ampak vseeno ne bi smeli zapasti v norost, zato bi morali stvari natančno predstaviti. Zauzeti moramo jasno stališče glede tega, ali želimo, da program spremljajo tudi reklame ali ne. To vprašanje namreč obstaja v številnih evropskih državah, še posebej v tistih, ki ne spoštujejo tistih 12 minut, kot jih priporoča Evropska unija v ta namen. Toliko glede te prve točke. Podal bi tudi nekaj pripomp glede konkurence in konkurenčnosti akterjev, ki ponujajo to vrstne storitve preko interneta. Ti naj bi bili v drugačnem položaju kot tisti ponudniki, ki ponujajo klasične storitve. Govorili ste o IP naslovih, o televizijskih kanalih. Mislim, da vseh pravil vendarle ne bi smeli ukiniti. Namreč nevarno bi bilo, če bi te operaterje kar tako vrgli na trg brez ustreznega okvira, znotraj katerega sicer treba zagotavljati svoboščine in istočasno pa je treba svobodo tudi ustrezno nadzirati. Upoštevati je treba novo tehnologijo, ker bomo izboljšali lahko tudi same storitve, sami ste omenili naprimer samo podobo na ekranih, potem eh, sledljivost, in tako naprej, profiliranje potrošnikov. Potrošnik bi moral imeti vso svobodo in tega ne bi smeli ogroziti, zato moramo to vprašanje skrbno spremljati. Vse govoričenje o raznolikih temah, vse lepo in prav, ampak javni red mora biti zagotovljen tudi pri tem vprašanju. Zdi se mi, da bi morali razmisliti tudi o uredniški odgovornosti, zlasti pri ponudnikih medijskih storitev. Rekli ste, da mediji sicer niso taki tržni proizvodi kot ostali proizvodi, da jih sicer spremljajo tudi oglasi, ampak to je vse. Zato bom uložil predloge sprememb, kolegice in kolegi, v katerih bom razvil vse te posamezne točke in upam, da bomo v prvem poročilu, ki ga pripravljate, in ki je zelo obetavno lahko razrešili vse te zadeve. Namreč danes se soočamo z izjemno pomembnimi vprašanji. Hvala. Najlepša hvala. Komisija. Komisija, ste z nami, izvolite. Najlepša hvala. Zelo vesela sem in mislim, da sem tudi osebno lahko to povedala, še posebej poročevalki, da ta tematika zbuja toliko zanimanja v parlamentu. Mislim, da je to zelo dobro. Pritožujete se nad tem, da imate omejene možnosti za izražanje svojega mnenja, da ste besedno omejeni, ampak mislim, da ste veliko povedali v tem omejenem prostoru, ki vam je bil dodeljen. Številni ste očitno že prišli do zaključka, da je treba spremeniti obstoječo direktivo direktivo o audiovizualnih storitvah. Komisija zaenkrat še ni v tej fazi, kot veste, trenutno stvari ocenjujemo, pripravljamo zeleno knjigo. Zelena knjiga je tista, ki nam bo pomagala pri nadaljem delu. Gospa poročevalka je upravičena rekla, da to ni kar neka direktiva, to je direktiva, ki ščiti vrednote. Zakonodajalec je tisti, ki se je odločil, da bo sprejel specifično direktivo za to področje, zato moramo biti previdni še vedno smo v začetni fazi. Vemo, da imamo mnogi že povezano TV, zelo malo nas jih uporablja takšno televizijo. Delež uporabnikov v Evropi je nizak. Komisija je oblikovala strategijo, v okviru katere ne bo samo sedela in čakala, kaj se bo zgodilo kaj se bo zgodilo, ne bo čakala na izvršeno dejstvo, kot je rekla poročevalka. Želimo si, da se sproži razprava, da se opravijo posvetovanja, zato da ugotovimo, kaj se dogaja. Potem se bomo odločili. Ta razprava je zelo koristna tudi za naše delo, izjemno koristna. Poročilo veliko obeta, kot smo danes že slišali. Glede ostalega, verjetno veste, da v komisiji Trenutno obravnavamo ta dokument skupaj s kolegi iz drugih generalnih direktoratov. Prezgoda je še, da bi lahko karkoli povedala o tem, kaj bo zapisano v poročilu. Lahko vam povem, da bo področje uporabe, kot ste nekateri rekli, zajemalo tudi mobilne naprave, ne samo povezano TV. O številnih vprašanjih se pogovarjamo in želimo si, da bi vsa ta vprašanja vključili, jih zajeli v dokument, zatem bomo zastavili dodatno vprašanje in vzpostavili ravnotežje med fleksibilnostjo, varnostjo potrošniko in nudenjem zaščite za vse vrednote, ki jih podpira tudi vaš odbor. Hvala. Vielen Dank. Hvala lepa petra na kratko prosim ganz kurz äh, jean marie cavada ist leider weg ich wollte noch mal was zu dem zu früh jean marie cavada je nažalost že odšel govoril je o tem da uh, smo prehitri da je prezgodaj za tako zadevo ampak sama ne mislim tako moramo se odločiti v katero smer bi radi šli tako bomo lahko zagotovili da bomo v prihodnosti imeli primerna pravila glede medijev Žal mi je, da komisija še kar naprej odlaga objavo zelene knjige. To je bilo planirano za jesen, zdaj pa so spet prestavili na april. Mislim, da tukaj tudi izgubljamo čas, kajti imamo še obdobje posvetovanja, ko bo vsak lahko izrazil svoje mnenje. To je vse lepo in prav, ampak tudi to nam bo vzelo nekaj časa, eh, če želimo izdajati zakonodajo, moramo hitro ukrepati. Sicer bomo se znašli pred dejstvom, da lahko stvari spreminjamo samo z veliko težavami. Zato bi morali res čim prej ukrepati. Prevzeti moramo svojo kulturno in politično odgovornost. Eh, glede samoregulacije, eh, ne želim vsega prepustiti samoregulaciji. Jasno mora biti, da če imate določene privilegije zaradi eh, kriterijev, ki jih izpolnjujete, potem morate uh, najprej te kriterije res izpolniti in omogočiti tudi drugim, da preverijo, ali so te zahteve izpolnjene. To delajo nacionalni medijski ombudsmani v različnih državah. Eh, ne moremo samo reči, ja, saj imamo certifikat in uh, je vse v redu. Naš sistem ne deluje tako. Uh, treba je tudi regulirati zadeve in pri varstvu mladoletnih bi morali narediti vse, kar je v naši moči. Moramo povedati tudi, da je treba pravila ohraniti, regulacija mora obstajati, nadzor mora biti zagotovljen zaščita mladoletnih na internetu, to je seveda pomembno vprašanje, ampak o tem ne bomo razpravljali tukaj. E, razmisliti moramo o nekih pametnih in ustreznih pravilih in zagotoviti, da se privilegi ne bodo izrabljali. To je e, odločilno. E, veselim se že predlogov sprememb in pa tudi e, še nadaljnih plodnih razprav. Hvala za vse vaše predloge hvala. Rok za vlaganje predlogov sprememb. In za kakršne koli dodatke k poročilu je torek oziroma četrtek 7. marca leta 2013. Eh, želimo delovati hitreje kot komisija če razmislimo o tem, koliko časa smo porabili za to, da je tema reklam sedaj zastavljena tako, kot je in kako hitro sedaj vse skupaj spet spreminjamo, se mi zdi zelo zanimivo. Lahko pa bi bili bolj pametni. Hvala. Sestanka je konec, jutri se vidimo ob devetih. Glasovali bomo. Tisti, ki jutri ne boste mogli biti prisotni, prosim, pošljite nadomestne člane. Koordinatorji ostanite tukaj, drugi pa lepo prosim, zapustite to izjemno hladno dvorano in uh, si poiščite toplejše kraje. Hvala.